i take the that the communique which is sporočilo o kazni za gospoda Beja sledi temu, kar smo preiskali. Ugotovili smo, kaj se je zgodilo, tako sedaj pa prehajamo na glasovanje.